prav v zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa sledi sprejetje dnevnega reda in razporoditev dela za ta teden. Konferenca predsednikov je po 149. členu eh, sprejela dokončni osnutek dnevnega reda, ki smo vam ga tudi razdelili. Za ponedeljek mi ELS sporoča, da želi razpravo o smernicah komisije za učinka zaključiti s eh, resolucijo, torej da naj bi sprejeli resolucijo o tem. Gospod Piper bo utemeljil ta predlog, prosim. Vielen Dank, Herr Präsident. Spoštovani gospod predsednik, danes bomo govorili o oceni učinka, vendar eh, žal brez eh, resolucije. Pri tih vprašanjih gre za oceno učinka za MSP-je, ki eh, v teh novih smernicah in nove smernice ne predvidevajo, da pripravimo mnenje o tem. Generalne direktorje Torej, moč generalnih direktorjev se je povečala, eh, tudi, tudi odbor za oceno učinka je, eh, ima sedaj manjšo vlogo kot, kot prej. In zato želimo resolucijo eh, o tej razpravi in zato vas prosim za podporo. Hvala, gospod Piper. Ali želi kdo govoriti za ta predlog ali kdo želi podpreti gospoda Piperja, prosim. Ja, spoštovani gospod predsednik, torej podpiram ta predlog. Besedilo osnutka resolucije je, o tem je treba še razpravljati, seveda je še dolga pot do sprejetja te resolucije, vendar podpiram ta predlog. Hvala. Ali je kdo proti temu predlogu in želi kdo zavzeti stališče? proti, stališ, proti eh, predlogu ne. Kdo je torej za? Prosim, da dvignete roko. Ali je kdo proti? Se kdo vzdrži? S tem smo sprejeli ta predlog. Sledijo eh, oziroma veljajo naslednji roki za vložitev. Roki za predložitev Eh, in sicer za predloge resoluciji torek, eh, to, torek ob 12. Eh, za predloge sprememb in skupne predloge resoluciji v sredo 12. in um, za spremembe za ta, to resolucijo 13, ob 13. uri. Za posebne predloge sprememb pa je rok uh, V sredo ob devetih glasovanje bo v četrtek. Ali so še kakšni predlogi v zvezi z današnjim dnevnim redom, torej za ponedeljek? Ne. Za torek Evropska ljudska stranka mi je sporočila, da želi glasovanje o predlogu resolucije, kar zadeva mnenje sodišče EU o združljivosti sporazuma med EU in Kanado o um, prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih strani letalskih prevoznikov, torej da želi umak umakniti to točko z dnevnega reda. Gospa Hulmajer bo utemeljila ta predlog. Gospa Hulmajer, prosim, beseda je vaša. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, predlog je bil. Um, dan na dnevni red pred trimi dnevi brez obvestila poročevalcev v Sinci. Zato politične skupine niso imele možnosti za temeljito razpravo o tem in tudi odbor sam še ni eh, imel razprave o tem. Eh, in mislim, da potrebujo politične skupine čas za to. Razen tega je to problematična tema. Gre za mednarodni sporazum in to bi tudi parlament postavilo v slabo luč, kajti kot pogovorni par partner pri mednarodnih sporazumih želimo, da se nas jemlje resno in treba je najprej sprejeti politične odločitve, ne da bi jih takoj predložili Evropskemu sodišču, kajti uh, sicer bi se pogosto lahko zgodilo, da bi politične odločitve enostavno predložili v odločanje Evropskemu sodišču, razen tega nastanejo pravne negotovosti za evropske letalske prevoznike in razen tega eh, bi eh, tak postopek podaljšal, eh, podaljšal sprejetje za, eh, do 36 mesecev in pri boju proti eh, mednarodnemu kriminalu in terorizmu s tem ne bi imeli možnosti, da se odzivamo in odzovemo v pravem času. Kdo želi podpreti predlog eh, gospe Hulmajer, torej kdo želi eh, govoriti uprit temu predlogu? No, sedaj nihče eh, ne bo govoril pri temu predlogu ali želi kdo eh, temu nasprotovati. Gospa Sipl, hvala gospod predsednik. Zakaj smo uh, za predložitev Evropskemu sodišču? Ta Evropski parlament večinoma nikoli ni uh, Eh, osporaval, da so eh, podatki potnikov lahko en element boja proti terorizmu in v dveh primerjih smo tudi dali soglasje. Vendar smo to storili v fazi, ko je eh, skladiščenje podatkov v Evropi še veljalo. Ta smernica, to smernico pa je Evropsko sodišče med tem od uh, razveljavilo. To je sedaj prvi mednarodni sporazum, ki ga uh, Eh, sprijemamo in o kateri moramo odločati po tej sodbi sodišča. In pogajalci med pogajanji seveda niso mogli razčistiti tega vprašanja, vendar želim opozoriti na to, da sta tako svet kot tudi komisija želila eh, razčistiti vprašanje, ali je oblika takih eh, izmenjav podatkov potnikov v skladu z evropskimi pogodbami, vendar tega niso storili nevarnost eh, oziroma nevarnost za varnost potnikov v tem ne prepoznam. Eh, pogajanja o sporazumu s, Kanadis, s Kanado so trajala pet let. V tih, eh, tem času so um, nekako bili izmenjani ti podatki, dokler ne bo prišlo do glasovanja v parlamentu. Ampak mi moramo vedeti, da vse, kar delamo za varnost eh, naših državljanov, ne krši temeljnih pravic ljudi. In to želimo doseči s tem, da to predložimo sodišču. Torej, sedaj bomo glasovali o predlogu, da se to umakne. S, um, Eh, eh, eh, z dnevnega reda. Kdo je za predlog gospeha Olmajer? Kdo je proti? Se kdo zdrži? S tem je ta predlog zavrnjen. Dobro, bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ali ste vsi glasovali? Ja, kaj je ja nič dafür, wenn Sie so langsam sind? To ni moja krivda, če ste tako počasni. Der Antrag ist. Redlock ist zabrnjen. ali so še kakšne prijave za razpravo v zvezi z dnevnim redom v torek. V sredo ILS eh, e predlaga, da se preloži eh, glasovanje o resoluciji v zvezi s priznanjem palestinske države. Gospod Prida bo utemeljil ta predlog oziroma da se to predloži na decembrski eh, zasedanje. Hvala, gospod predsednik, v imenu Evropske ljudske stranke predlagamo preložitev glasovanja o tej delikatni zadevi. Mislim, da lahko imamo razpravo eh, na tem plenarnem zasedanju, tako kot je bilo predvideno. V naslednjih tednih pa se bodo seveda tudi parlamenti držav članic eh, ukvarjali s tem in glasovali bi potem lahko decembra. Mislim, da je dobro, da ni dobro za parlament, če bi sedaj pokazali, da smo razdeljeni pri tako eh, pomembnem vprašanju. Ali želi kdo zauzeti stališče za predlog gospoda Pride, ali kdo želi eh, sedaj nasprotovati temu predlogu, gospod Havet, prosim. Hvala. Želim. Eh, najprej eh, se pridružiti vašim besedam o zvezi z napadom na sinagogo v Jeruzalemu in vidimo, kako pomemben je mirovni proces eh, tam. Moja eh, skupina si, pred, si prizadeva predvsem za soglasje pri tem vprašanju in želimo seveda eh, biti tudi fleksibilni pri tem. S gospodom Prido smo imeli določene razprave v zvezi s eh, tem, eh, vendar eh, Seveda razumemo, da je eh, to sensibilno vprašanje, vendar možno je seveda tudi najti kompromise, ampak Evropska ljudska stranka teh pogovorov eh, sedaj pravzaprav sploh noče. Ampak mislim, da je treba povedati, da podpiramo eh, torej, rešitev dveh držav in tako naprej, oziroma več je izhodišče za te razprave. Treba je podpriti ta postopek, da se najde neko soglasje in neka rešitev um, um, vendar trenutno ne kaže pripravljenosti za tako soglasje in zato um, sem za to, da se pogajamo še naprej prej o tem besedilu in mogoče nam uspe sedaj najti uh, rešitev za to. Vidimo, mislim, ali želi res eh, parlament nekako izgubiti svoj vpliv, ker vidimo, da so druge države pri tem zelo aktivne, Francija in tako naprej. O tem glasovanju, o tem predlogu bomo sedaj glasovali in sicer, da se predloži glasovanje na decembr. Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? To bomo preverili. Glasujemo o predlogu. Ali ste vsi glasovali? Še enkrat, ali so vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 188 je glasovalo za, 167 proti ta predlog je sprejet. Potem imam še predlog EFDD, skupine EFDD in sicer, da se spremeni naslov izjave komisije o eh, položaju na področju jeklarske industrije. Gospod Tamburanu bo najprej utemeljil ta predlog. Torej, vemo, kako pomembna je ta tema, predvsem kar zadeva zaposlitev in socialne zadeve. In ker je ta unija bila, eh, eh, je nastala kot eh, skupnost jek, za jeklo in premog, smo zato, da se naslov spremeni iz uh, položaj uh, jeklarske industrije, da rečemo jeklarski sektor v EU zaščita delavcev in industrij. In razen tega smo zato, da pripravimo resolucijo, o kateri bi glasovali potem decembra, tako da bomo imeli tudi še dovolj časa za pogajanje o resoluciji. Ali kdo želi uh, dodatno utemeljiti ta predlog, ali želi kdo argumentirati proti predlogu? Uh, Če ne, bomo glasovali o predlogu. Eh, kdo, se, kdo je za ta predlog? Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Ali ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Potem za sredo je skupina IKR eh, predlagala izjavo komisije o nepravilnostih pri polskih komunalnih volitvah, kaj ti iz tega sledi nevarnost za demokraciji na polskem. To naj bi bila zadnja točka. Uh, razprav v sredo z resolucijo. Kdo želi eh, utemeljiti ta predlog? Gospod Krasnodebski. Prosim, hvala, gospod predsednik. Želim predlagati, da se ta točka postavi na dnevni red in sicer to, kar ste ravno omenili. Tu gre za velike nepravilnosti pri regionalnih volitvah na Polskem in z, s tem povezano grožnjo za demokracijo. To je največja grožnja demokraciji eh, po letu 1989. Zahtevam eh, izjavo komisije, razpravo in resolucijo o tem. Volitve na Polskem niso ustrezale standardom Evropske unije in tudi ne standardom v VSE-ja. V predvoljeni kampanji je prišlo do incidentov, ki so opozarjali na te nepravilnosti. Protest javnosti je vodil do tega, da je celotna volilna komisija odstopila. Šele po šestih dneh so bili objavljeni uradni rezultati, ki močno odstopajo od eh, anket. E, zato je tudi veliko protestov in volilci so mnenja, da te eh, Volitve niso poštek, potekale pošteno. V tem parlamentu se ukvarjamo z demokratičnimi procesi v drugih državah zunaj EU, zato sem, mislim, da moramo toliko bolj paziti na spoštovanje teh standardov v EU. Gospod Legutko bo eh, tudi eh, zauzel stališče za ta predlog. Gospi in gospodje, tu imam seznam pred sabo. Eh, Eh, seznam standardov OVSE-ja, torej standardi za izvedbo demokratičnih volitev. To, kar se je zgodilo na Polskem, je v očitnem kontrastu s tem, kar berem tu. Torej, predstavljajmo si, da se to zgodi v vaši državi, da se zgodi, da je 20 ali celo 40 odstotkov neveljavnih glasov. Predstavljajte si, da na sredini predvolilne kampanje eh, eh, odstopi celotna volilna komisija, nacionalna volilna komisija. Ali bi to bilo eh, združljivo s standardi demokracije, pa vašem mnenju? Če menite da, potem eh, glasujte proti. Če pa mislite, da je tu problem, potem vas prosim, da nas podprete. Hvala. Ali je kdo proti temu predlogu? Gospod Olbricht, eh, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, sem proti predlogu. Kajti tu gre za poskus Eh, postaviti neko temo na evropsko raven, ki sodi v notranje politično področje. To je poljska tema. Eh, to je notranje poljska razprava, za katero gre. Res je, da je prišlo do računalniške napake pri teh volitvah na poljskem. To drži. Vendar želim opozoriti na to, da se volilni proces na Poljskem nadaljuje in razen tega imamo postopek, ki nam omogoča, da to preverimo, da to preverijo nepristanska sodišča in zato sem za to, da se zavrne ta predlog. Hvala lepa. Hvala. O tem predlogu bomo sedaj glasovali. Kdo je za predlog, naj dvigne roko. Kdo je proti? se kdo vzdrži, eh, to je torej zabrnjeno. No, mislim, da je to bilo zelo jasno zabrnjeno. Sedaj pa za sredo nimam nobenih eh, pripomp v zvezi z dnevnim redom, s tem velja dnevni red eh, za sprejetega za ta teden. Sedaj pa smo pri naslednji točki na dnevnem redu predlog na zaupnice Evropske komisiji. Želim opozoriti na naslednje. Pri tej razpravi ne bo um, postopka pritegni pozornost predsednika, tudi ne bomo dovolili modrih kartonov. Najprej pozdravljam komisijo, ki, če prav vidim, je eh, celo številno prisotna.